Kolegi, kolegi, kolegi. Kolegice in kolegi, pozdravljeni. Zapisnik včerajšnjega zasedanja je na voljo, imam tukaj proti, ne, v redu. Zapisnik je torej sprejet. Sedaj pa glasovanja. Začeli bomo.